Um, hello, dear colleagues. Spoštovani kolegi, dober večer. Dobrodošli na našo izredno sejo tu v Strasbourgu. Dobili ste predlog dnevnega reda in če ni, imate nič proti, potem je dnevni red sprejet. Imamo tolmačenje v 20 jezikov in tudi se jaz se prenaša po spletu. Dosije z dokumenti pa je na voljo na aplikaciji e-meeting. Naj vam tudi povem nekaj o neformalnem sestanku z gospo Ajni, vodjo visoko ambiciozne koalicije in predsednice uh, Mašlej Fotokov ta sestanek uh, poteka v okviru uh, obiska predsednice Ani v okviru uh, eh, ameriškega umika iz priškega sporazuma. To bo odlična priložnost za pogovor z predstavnico države, ki jo klimatske spremembe najbolj prizadanejo. COP23 bo novembra. Uh, To je tudi pomembno, prosim. Pridite na sestanek, ki bo potekal od 9. do pol 11. v sredo, 14. junija. Torej, danes imamo to izredno sejo, zato da bi imeli zmenjavo mnen s prvim podpredsednikom, gospodom Timmermansom. Dobrodošli na našem sestanku, na našem odboru. Gotovo radi prijete na naše sestanke, kaj te mi eh, tesno spremljamo vaše dejavnosti in upam, da bo to pomagalo tudi našim idejam in upanjem za prihodnost. Veste, da podnebne teme so prednostna naloga za naš odbor in bodo tudi ostale do konca zakonodajnega sklica. Veste, da imamo sedaj telo glede ETS-ja. Delamo na porazdelitvi naprezan, eh, obravnamo LULCF, obravnamo podnebni svežen, In seveda svežen je dober način za to, da predstavimo svoje delo javnosti, pa hkrati imamo na ta način veliko delnega bremena, vendar z veseljem bomo še naprej nadaljevali svojim delom. Kar zadeva vašo horizontalno odgovornost za trajnostni razvoj, Naj povem, da mi vemo, da se vam zdi zelo pomembno, da obravnavamo to temo. Povejte nam več glede splošne predstava komisije, glede trajnosti. In zlasti nas zanima, kakšni so vaši načrti za uh, izvajanje uh, trajnostnih razvojnih ciljev v evropskih zunanjih in notranjih politikah na naš odbor trenutno pripravlja mnenje o Evropskem akcijskem načrtu za trajnost in delegacijo smo poslali na konferenco o oceanih glede eh, razvojnega cilja številka 14. Zanima nas tudi, kakšno bo izvajanje akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in zanima nas tudi strategija za plastiko. To je zelo pomembno no, za naš odbor. Ne bom zavlačevala, vendar res moram omeniti, da pri svojem delu, ko gre za zdravje in varnost hrane, kot sem že omenjala na sestanku CCC, nismo popolnoma zadovolj, zadovoljni z napredkom, zlasti, ko gre za protimikrobno odpornost. Kajti mi kot Evropski parlament smo večkrat zahtevali akcijski načrt, ki bi moral spremljati akcijski načrt, ki je potekel lani in upali smo, da bi bili tudi sprejeti zakonodajni ukrepi. Poleg tega potrebujemo pomoč strani komisije za to, da naredimo preboj na svežnju veterinarske medicine ki je bil sprejet na parlamentu, sedaj pa se je zataknil v pogajanjih svetom in menimo pa, da je zelo pomemben ta svežen. Še enkrat eh, dobrodošli, dobrodošli gospod predsednik, veseli smo, da ste tu in besede je vaše, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Zame je to zelo pomembna seja ko gre za pripravo naslednjega dnevnega programa komisije. Zanima me, kakšna so stališča vašega odbora, ki je najpomembnejših za izvajanje skupne uh, politike glede zakonodajnih načrtov. Vem, da uh, aktivno delate na štirih uh, zakonodajnih uh, projektih glede odpadkov, potem na treh glede ETS-a in pomembno je tudi omeniti uh, svežen Clean Energy for All. Bom pa začel z agendo, ki daje smisel eh, celot naše delo, to je agenda za leto 2030, za naše razvojne cilje. Naj povem, da komisija in mi se zelo resno tega lotevamo, tako znotraj EU, kot tudi v razvojnem sodelovanju z našimi partnerskimi državami po svetu. Že teh 70 eh, razvojnih ciljev je eh, pomembnih, ker smo tako uh, okoljska vprašanja dali v srčiko globalne agende. Novembra lani smo pripravili naš odziv na SDG in veselim se poročila tega odbora na naše sporočilo. Želimo si ohraniti ta zagon in moramo ohraniti to na vseh ravneh od lokalnih do svetovne. Odziv EU na agendo 2030 bo imel dve usmeritvi. Želimo spodbujati SDG v okviru evropske politične ureditve in to je osnova za vse naše delo, ko sodelujemo z institucijami, zlasti z vami. Drugič, želimo začeti razmisle glede naše dolgočne vizije in sektorskih politik za obdobje po 2020. Glavni cilj je, kako bomo prišli do leta 2020 in naredili vse to, kar smo si zadali, vendar potem mora to biti tudi dosledno s tem, kar bomo počeli do leta 2030, le tako bomo lahko imeli logično simbiozo med obema usmeritvama. Želimo razvijati dolgošno vizijo skupaj z platformo za deležnike, ki jo sedaj spostavljamo parlament, svet in države članice sodelujejo v tej platformi. EU bo ključnega pomena za vzpostavljanje okoljske politike, to bo spodbujalo vlade, podjetja, državljane naj podprejo to, da bi dosegli vključujočo uh, trajnostno rast, katero bi dosegli uh, trajnostne razvojne cilje. To je skupen cilj za celoten svet. Žal se je ZDA, se ZDA odločila omakniti iz prejšnjega sporozuma, vendar je sedaj zelo nujno, da smo še naprej združeni v EU in da kažemo svetu vodilno vlogo. Kajti še nikoli nismo bili soočeni z večjim izzivom. Težko je ohraniti visoko ravno razvoja in socialne varnosti in hkrati zmanjšati breme za zemljo, za naravne vere. Drugi deli sta bodo rasli in bodo porabili več naravnih verov, seveda logično, vendar mi moramo pokazati, kako imeti visoko razvite družbe, Eh, visoko socialno eh, raven zaščite in vendarle zmanjšati breme za okolje. Potem krožno gospodarstvo je dober primer tega, kaj lahko storimo za to, da zmanjšamo odpadke, odpadno plastiko, ustvarjamo delovna mesta, zmanjšujemo porabo energetskih in tako naprej. Ključni del krožnega gospodarstva je svežen za odpadke in je ključen za vse naše institucije in zlasti za vaš odbor tu imamo skupno odgovornost, da bi zadevo zaključili do konca leta. Res računam na vas in na vaše uh, trdo delo, sedaj, ko so se začeli te loge. Dobro upravljanje z odpadki je dobro za vse. Gre za gospodarsko rast, gre za inovacije, gre za delovne mesta in gre tudi za uh, boj proti podnebnim spremembam in za varovanje okolja. In mislim, da v državah članicah obstaja sedaj res veliko razumevanje glede tega. Komisija je tu zelo ambiciozna želimo doseči dobre cilje glede reciklaže in glede zmanjševanja odlagališč in mislim, da smo tudi res razumeti, da meni kaj počnemo. Nekatere države potrebujejo več časa za doseganje teh ciljev, vendar ne smemo imeti predolgih podaljševanj. Pri ambicijah moramo dati pač dovolj podpore, ne pa da preveč zadeve eh, zavlačujemo. Ne gre zgolj za cilje, temveč gre tudi za pravila, kako izračunavati eh, cilje. Svet in parlament bi se morala srediti glede tega, kako doseči prave, pravo primerljivost in enaka pravila za vse. Torej, ko gre za reciklažo, ko gre za deponijo, potrebujemo eh, transparentna merila moramo imeti ambiciozne cilje, moramo bolje upravljati ekonomske instrumente, moramo tudi povečati, uh, moramo imeti večjo odgovornost proizvajalcev. To je ključno pomena. Parlament želi nove kvantitativne cilje, vendar delo mora usmerjati, mora usmerjati dobri podatki, mora imeti vnaprejšnjo predhodno presojo vpliva. Poleg tega je tudi zelo pomembno, da imamo pobudo glede odpadne hrane. Parlament in svet bi si želela, da to resno ojemljamo in tudi moji kolegi se bodo o tem pogovarjali z mojim podrobneje. Računamo na konstruktivno sodelovanje obeh so zakonodajalcev in se bomo res potrudili za to, da bomo spodbujali uh, ambiciozen in hiter sporozum. Sedaj pa bi rad omenil to, kar ste tudi vi omenili, še en pomemben element eh, svežna glede kružnega gospodarstva. Plastika. Plastika je pomemben del našega, sedajnega življenja našega, našega gospodarstva. A vemo pa tudi, kako, kakšne so negativne posledice. Vseh 70 odstotkov plastike se zažge ali pa gre v deponije gre za milijone plastike, ki končajo v okolju. Imamo prave oceane plastike in to je zelo škodljivo. Samo na nizozemskem je bilo dokazano, da pokrovčki uh, steklenic predstavljajo ogromno breme za naše morsko okolje. Torej, plastenke že lahko recikliramo, pokrovčkov pa še ne. Mislim, da res lahko veliko strimo. Sedaj 90 odstotkov plastike ehm, proizvedemo iz eh, naravnih verov in eh, prispevek z zelo velikem eh, odstotku odpustov, izpustov. In krožne gospodarstvo zahteva krožen pristop do plastike. Moramo posledati celoten cikl plastike, uh, in zato moramo videti, kakšne so obstoječe zahteve in zato smo tudi plastiko vključili v naš eh, zakonodajne akte glede eh, plastike. Eh, moramo to tudi poštevati pri zakonodaji o ekodizajnu. Do konca bomo predstavili strategijo glede plastike. In tudi oblikovanje in ravo plastike bomo temeljito spremenili. In to bo tudi temelj za novo plastično industrijo. Plastika v EU mora postati popolnoma krožna. Zelo sem entuzijastičen tudi glede tega, da je tudi zasebni sektor se tega vedno bolj zaveda in prevzema pobudo. S tem bomo rešili Eh, pomembno okoljsko težavo, hkrati pa bomo tudi prevzeli vodilno vlogo na svetovni ravni in bomo predstavili nove možnosti za inovacije, za eh, delovne mesta in tako naprej. In eh, plastične izdelke moramo oblikovati tako, da jih bomo lahko reciklirali, da bo njihov oglični odtis čim manjši in da ne bo plastičnih odpadkov v smetih. Mikroplastika je še posebej um, zahtevna tema in številni akteri jih že želijo zmanjšati. Vedno več držav preprečuje mikroplastiko in raziskovalci uh, raziskujejo, kako najti trajnostne alternative. Potem vprašanje biorazgradljive plastike, to je morda lahko rešitev za to, vendar mora biti takšna plastika tudi trajnostna. No, zato bomo imeli eh, posvetovanja z deležniki. 26. septembra bo eh, konferenca z deležniki. Še nekaj, glede naše delovne metode, ko so nekaj podarili osebine. Nekatere Eh, države ne vidijo razlike med boljše regulacije in boljšimi standardi. Ne, ne gre za to, da uh, eh, postane vprašanje eh, pod vprašaj cilje, temveč gre za to, da želimo najti čim boljši način, kako jih doseči. Recimo, lani, prejšnji teden smo sprejeli akcijski načrt, potem, ko smo proučili naše poročanje. Želimo doseči to, da bi hitreje prišli do informacij in jih lahko širše upravljali. To bi bilo koristno za vse, ki jih zanima okolje. Ko smo pre preverili direktivi o uh, habitatu in pticah, smo ugotovili, da moramo bolje izvajati te dve direktive, če želimo cilje dosegati bolj učinkovito. Ocena sicer ni privedla komisije do tega, da bi pre, predlagali nove direktive, vendar smo uh, omogočili razpravo z deležniki, zato da smo videli, katere izzive imajo pred sabo in kako jih izboljšati. Sedaj veliko bolj sodelujemo z lokalnimi oblastmi, ko gre za direktivo o pticah in o habitatih in uh, pomagamo jim pri izvajanju direktive. Nekoliko sem presegel svoj čas in sedaj se da veselim eh, naše razprave. Hvala. Hvala lepa, komisar Timmermans. Navezala se bom na to, da je res pomembno, da imamo svežen odpadkih, znanje poročevalec in hvala komisarju Vele in uh, sodelavcem za to, da ste podprli stališče parlamenta, tako da bomo v triologu res lahko zagovarjali čim boljšo politiko, najboljšo možno. Cenim to, kar ste rekli, glede tega, da potrebujemo trajnostno rast, eh, trajnostne cilje v politiki EU, v okviru EU politiko, govorimo o boljši regulaciji. V omnibusu smo opazili predloge, ki ste jih naredili, vendar moramo imeti več razlag za to, da bomo bolje razumeli vaše namene glede črtanja določenih določb, ki so breme, moramo bolje razumeti zadeve, zato da vas bomo lahko podprli. Torej, še kakšna razlaga bi nam zelo pomagala. No, sedaj pa bom dala besedo kolegom, ki si želo, želijo spostaviti svoje vprašanja. Bomo začeli z našimi koordinatorji. Najprej gospod Lize, izvolite. Hvala, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije, za vaše besede. Rad bi odprl ravno to, kar ste povedali v zvezi s plastiko. Dobro bi bilo, če bi tu komisija nekaj predlagala. E, torej, rad bi se navezal na to, kar je povedala naša predsedujoča ob koncu svojih besed in sicer naš odbor ni pristojen zgolj za okolje, temveč tudi za zdravje. In če se ne motim, je Evropska komisija eh, od začetka svojega mandata zanemarjala zdravje, niti enega predloga ni pripravila in parlament eh, gleda na to kritično. Mi smo naprimer eh, predlagali, da se nekaj naredi na področju odpornosti eh, mikrobov na antibiotike in podobno. Eh, torej, mi imamo sedaj tu nek predlog, ki ga pozdravljame. V prihodnje se bodo razvijali tudi novi antibiotiki, naprimer za živali. Tu je treba dati nove spodbude. E, za antibiotike za ljudi pa nimamo nobenega zakonodajnega predloga e, komisije. E, mi moramo pač omejevati odpornost na antibiotike in antibiotike mi smo naredili več predlogov, eh, ne bi našteval vseh, ker ni časa. Pomembno je to, da piše v pogodbah, da ima Evropska komisija tudi pristojnost na področju zdravja, ne eh, sama in eh, ne izključno, vendar ima pristojnost. In če ljudi vprašamo, kaj se želijo vprašati, ob visoki starosti, eh, ne rečejo, da si želijo gospodarskega razsveta, temveč si želijo zdravje in komisija mora tu prevzeti svojo odgovornost. Da, gospod Lize. Zdaj pa gospod Dali, izvolite. Hvala. In hvala, gospod predsednik Timerman, da ste tu, da ste nam postali svoje plesaloge, ki jih tudi delimo. Bi se pa osredotočila na nekaj drugega, nist, na nekaj, kar niste omenjali, zato je to tudi priložnost, da lahko še o tem rečemo. Vprašanje glifosatov. To je sedaj politična zadeva, zlasti odkar je, je bila ugotovljena rakotvornost, ki pa se vedno znova zanika z nekimi drugimi študijami marca 2015 je bilo rečeno, da glifosat ne bi smel biti deklariran kot glifosat in zahtevalo se je, da bi, se, da bi komisija ustrezno ukrepala. Vi kot eh, komisar pristojen za Refit, ali nam lahko poveste kaj več glede ocene Refita, glede uh, uredbe za fitosanitarna sredstva in zlasti, kakšne ukrepe bo komisija sprejela glede preglednosti in znanstvenih študij, ki se uporabljajo pri oceni aktivnih snovi. In EFSA in, RK, in MK sta prišli do zaključkov glede rakotnosti tvornosti glifosatov in to je gotovo upoštevalo na verodostojnost teh dveh agencij. Ali menite, da bi morali to študijo še enkrat preveriti uh, in ugotoviti njeno točnost? Hvala, gospod Dali. Nimamo nikogar iz EKR. Gremo naprej. Ali, gospod Bilde. Hvala, se upravičujem v imenu kolega, ki ne more priti z, sem, zato jih govorim v njegovem imenu. Rada bi govorila o dveh temah. Ma skušala biti kratka. Prvič, strategija glede bioraznovrstnosti in drugič, okoljski dumping. Govorili ste o naravnem okolju, strategijo biotske raznovrstnosti eh, traja do leta 2020 in zanima me, Kakšni konkretni ukrepi bodo tisti, ki bo komisija sprejela glede strategije biotske raznovrstnosti, kako to merite? Ali dosegamo svoje cilje, kaj ti prejšnje smo zgrešili? Kaj komisija konkretno počne? Kaj, kar slišimo od okoljskih agencij po celi Evropi, se zdi, da smo priča katastrofalni izgubi biotske raznovrstnosti po celotni EU kaj šele druge. Potem drugo vprašanje, okoljski dumping. Gledamo, kaj se dogaja z Brexitom. Tisti, ki ne veste, sedaj imamo novega ministra za okolje, ki je bil zelo za Brexit in želel je odpovedati okoljsko zakonodajo, ko bi minister za šolstvo si je želel, da v šolskem programu ne bi imeli podnebnih sprememb sploh in okoljske politike. To nas res skrbi. Kakršen koli sporazum bo uh, sprejet z Združenim kraljestvom, upam, da boste zagotovili, da ne bodo šli po tej poti, po poti okoljskega dumpinga in da se ne bi mogli izogniti regulaciji, ker bo to vplivalo tudi na Evropsko unijo, kot seveda tudi na Britansko otočje. Vemo, da Trump eh, zanika podnebne spremembe in je izstopil iz pariškega sporazuma. Eh, ko bomo trgovali z njim, želimo zagotoviti, da ne bo eh, izvajal pravzaprav okoljskega dumpinga. Zanima me, če lahko na to odgovorite. Hvala. Thank you. Hvala.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 imamo vedno več nove zakonodaje, nismo pa sposobni izvajati zakonodajo, ki jo že imamo, nijemo tistih načrtov, ne izvajamo zakonodajo država šlajca, pa še naprej pripravljamo nove zakonodajne akte, vedno več, vendar to ne deluje. Kajti, če se nekaj ne izvaja, potem me zanima, kako boste vi ukrepali, kaj boste storili, kaj boste storili, Vi, gospod komisar, če se ne izvaja neka direktiva, vi kot komisar, ali se vi držite svojih akcijskih načrtov? Recimo, ko gre za protivno odpornost, ne samo, ko gre za krožno gospodarstvo, manjkajo nam še akcijski načrti glede tuberkuloze, glede rumene mrzlice, glede in tako naprej. Mislim, da moramo govoriti o tem, moramo učutiti, kje je težava, kaj ti države, članice, pa tudi komisija se ne držijo svojih ciljev, samo skačemo z ene teme na, z ene teme na drugo. Žal moramo deti, ker moramo biti na drugi sestanek na drugem odboru, vendar bom zadevo spremljala na spletnem posnetku. Vendar upam, da bom dobila pozitivni odgovor na svoje vprašanje. iCout za zelene, izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod podpredsednik. Gospod Timmermans, rad bi govoril o hormonskih motilcih, kajti ta tema je zelo pomembna za nas in to je tudi pomembno za boljšo regulacijo. Že 2013 Evropska komisija boljšo zakonodajo uporabila kot izgovor za presojo socialno-ekonomskih eh, kriterijev, ki jih je treba uporabiti za endokrine motilce. In imeli smo celo sodbo sodišča, ki je rekla, da komisija Eh, ne dela svojega dela in bi morala pripraviti ta merila za hormonsko motilce. Torej, celo sodišče je rekla, da morate pripraviti svoje delo. Doslej pa še vedno nimamo predloga komisije. Imeli smo vodni predlog lani, junija 2016, pa tudi tam je komisija skušala spremeniti zakonodajo z delegiranim aktom. Želeli ste spremeniti zakonodajo glede pesticidov. E, šli ste onkraj mandata. Sedaj imam torej sodbo sodišča. Pravna služa pravi, da komisija ne dela prav. Vse to je v interesu uh, družb, ki si ne želijo, da bi njihovi proizvodi bili označeni kot hormonski motilci, ki škodujejo človeškemu zdravju. Ali nam lahko zagotiti, da bo komisija pripravila predlog glede znanstvenih kriterijev za hormonske motilce, ker na to uh, čakamo že leta, tudi sodišče je zdalo sodbo že pet let in pol in komisija je, je, je tudi obljubila, da ne bo uh, preko zadnjih vrat spremenila zakonodaja z nekašnimi delegiranimi akti. Ne, res želimo vašo energijo, da se zavzanje za ta dosje, kajti zdi se nam, da se dogaja nekaj čudnega s tem dosjejem in če želimo, da ima boljša zakonodaja ogled, se to ne sme dogajati. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Čordano. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. V sporočila z 25. oktobra lani v zvezi z delovnim programom za leto 2017 je komisija rekla, da bo delala v korist krožnega gospodarstva in zmanjšala eh, prisotnost plastike v okolju. Eh, več vprašanj, gospod komisar, imam. Eh, pri izvajanju programa kakšen, kakšno mesto imajo kratki krogotoki eh, in lokalno gospodarstvo. Eh, potem eh, pomoč Afriki in evropskemu sosedstvu. Ali nam lahko poveste, kako se izvaja načrt za to pomoč? Tretjič, komisija želi optimirati eh, prispevek SKP-ja trajnostnemu razvoju. Kako nameravate združiti to s dejstvom, da želi SKP predvsem neomejeno rast produktivnosti v skladu s členom 39 pogodbe? Eh, Eh, treba je torej zaščititi eh, zdravje eh, ljudi, jih obvarovati pred pesticidi in zanima me, ali menite, da je OECI najbolj legitimna organizacija za delovanje na tem področju. Hvala lepa. Hvala. S tem smo zaključili naš prvi krok vprašanj. Gospod podpredsednik, prosim. Poskusil bom odgovoriti na vsa vprašanja in če tega ne bom mogel, se bom pozneje ob drugi priliki povrnil na vaša vprašanja. Vprašal bom kolege in v tem primeru vam bom zelo kmalo odgovoril v pisni obliki. Naj začnem z vprašanjem zdravstva. Mi imamo še zakonodajni okvir, ki omogoča visoko uh, varnost uh, hrane, imamo uredbo o novih eh, živilih, naprimer. Sedaj se osredotočamo na izvajanje in še naprej želimo zagotoviti varno hrano na trgu EU, kmali bomo pripravili akcijski načrt eh, v zvezi s protimikrobno eh, odpornostjo. Upam, da eh, je to odgovor na vaše vprašanje. Pripravljamo tudi inicijativo o oceni eh, zdravstvene tehnologije. S tem želimo tudi izboljšati učinkovitost zdravstva. Delamo tudi na direktivi o tobačnih eh, proizvodih, na direktivi o čezmejnem eh, eh zdravstvu in pripravljamo ustrezne okvire. Marsikar eh, Eh, kar mi počnemo, je pravzaprav podpiranje eh, držav članice in tu uporabljamo tudi nezakonodajne eh, instrumente, izkoriščamo primere najboljše prakse, znanje strokovnjakov in podobno. Pomembno je, da vi dejansko ustrajate na tem, da tu ukrepamo več eh, glifosfat. Eh, torej, po eh, novih odločitvah eh, naj ga ne bi ocenili kot eh, rakotvornega. Organi v EU, Kanadi, Novi Zelandiji, eh, Japonskem eh, so pač eh, sprejeli podobne odločitve. Mi se lahko opiramo samo na znanstvene dokaze. Ne moremo pravzaprav upoštevati čustev, eh, kajti če bi čustva predvladovala nad znanstvenimi dokazi, to ne bi bila prava usmeritev. 16. maja eh, se je kolegi komisarjev Eh, dogovoril, da se bomo pogovarjali z državami, članicami glede podaljšanja uporabe glifosfata za deset let. Eh, torej, sodelovali bomo z državami, članicami eh, pri iskanju rešitve in upam, da bomo dobili veliko podporo in hkrati zaščitili zdravje ljudi in okolje e, in opirali se bomo na znanstvene e, izsledke in vse mora biti tudi pravno e, na dobrih temeljih. Pričakujemo še dodatno mnenje v teku meseca. Razprave z e, državami članicami bodo potekale poleti in jeseni bomo pač finalizirali vse. Potem pa naša stre, strategija glede biotske raznovrstnosti. Eh, prejšnji teden sem imel dolgo razpravo o tem eh, s predstavniki regij, eh, s predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti, skrbi eh, glede biotske raznovrstnosti so prisotne povsod po Evropski uniji. Vsi vidijo, kaj se dogaja okoli njih in tu moramo pač eh, imeti ustrezno izvajanje zakonodaje. Akcijski načrt predvideva določene ukrepe, vendar ljudje na terenu še ne vidijo eh, teh učinkov in zaradi tega si želimo res tesnega sodelovanja z državami članicami in z lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Okoljski dumping je seveda tudi pomembno vprašanje, je pa to posledica političnih izbir. Eh, ena država članica je pač sklenila, da bo zapustila Evropsko unijo. Na to ne moremo vplivati. Vendar tudi v drugih državah članicah obstoječa zakonodaja eh, dosti krat eh, ne podpira naših ciljev. Mi smo pozorni na to. okoljski dumping ne moremo podpirati, čež da je to bolje za naše gospodarstvo. To je neumnost. Mi lahko oblikujemo gospodarstvo, ki ne bo bolj obremenjevalo okolja. Če imamo ekonomijo, ki če dalje bolj obremenjuje okolje, bo naša ekonomska transformacija bistveno dražje, kot bi morala biti. Torej, mi moramo razumeti okolje in se ozirati na nj. Jaz sem eh, vnuk dveh rudarjev in eh, mi moramo razumeti, da je treba poiskati druge zaposlitve za rudarje. Če tega ne razumemo, potem delamo nekaj hudo narobe. Za nekatere družbe je ta reforma seveda boleča, vendar ta reforma je potrebna in če jo bomo zavlačevali in odlašali, bodo stvari postale še bolj boleče. To velja za države zunaj EU, kot tudi za države članice.

da je pripravljena začeti postopke zaradi eh, nespoštovanja evropske zakonodaje v državah članicah, če je to edina pomoč. Tu gre za našo prihodnost, tu ne gre za nek luksus, tu gre za pomemben element vsakega ekonomskega modela varstvo okolja je pač del vsakega modela in glede tega moramo biti jasni. E, potem e, endokrini motivci. Gospod Eichhout je spraševal po njih. Ne morem vam popolnoma odgovoriti na vaše vprašanje danes, e, ker pač ne razpolagam za dostnimi informacijami sodelovali bomo z državami članicami, sprejeli kriterije. Vi ste zastavili zelo precizno vprašanje in zaradi tega vam ne želim dati nepopolnega odgovora. V detajlu bom odgovoril v pisni obliki. Žal pač ne morem odgovoriti na vse. Gospod Anano je imel tudi zelo precizna vprašanja glede kratkih krogotokov, kako lahko zagotovimo ustrezne mreže na lokalni ravni, s katerimi bomo preprečevali nastajanje odpadkov v lokalnih eh, skupnostih. Eh, to je nekaj zelo zanimivega. Eh, oskrba z energijo eh, se postavlja na noge na lokalni ravni in isto velja za eh, odpadke. Treba je govoriti z lokalnimi oblastmi. Omenjali ste tudi eh, kmetijski sektor in prihodnost SKP-ja. Mi ne bomo mogli okrepiti biotske raznovrstnosti, zagotoviti te trajnostno proizvodnjo hrane, ohranjanje okolja, če se naši kmetje v Evropski uniji ne bodo močno angažirali za to. Mi ne moremo delati proti kmetom, oni morajo biti vključeni in del tega. To je pomemben del strategije, naprimer eh, ozelenitve SKP-ja in vključevanja kmečke skupnosti po Evropski uniji. cilj eh, SKP-ja je opredeljen v pogodbi eh, in danes ga je treba drugače izvajati kot pred 50 leti. Svet se je spremenil. Treba je prehranjevati več ljudi in tu je treba storiti eh, tako, da ne bomo uničili narave. Če želimo ohraniti eh, cilj eh, Eh, zagotavljanja varnosti eh, na področju oskrbe s prehrano, moramo eh, dejansko upoštevati tudi nove vidike. Potem pa ste omenjali tudi migracije. Migracijo v veliki meri povzroča dejstvo, da se Afrika spreminja v puščavo, eh, da so uh, tam uničili okolje. Imamo znanstvene dokaze, da je vse te nesreče, katastrofe povzročil človek in zaradi tega imamo svojo odgovornost na tem področju. Mi moramo omogočati, naprimer v Afriki, uh, ustrezno uh, namakanje, eh, kmetovanje. Eh, torej, pomislimo, kako vpliva pomankanje vode na eh, migracijske tokove, kako se s tem povečuje pritisk na nas, zaradi tega mnogi umirajo v sredozemlju. Torej, vse to je povezano, tega se zavedamo. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da ste dejansko omenili eh, vsa vprašanja. Ne vem, ali so vsi zadovoljni, vendar dotaknili ste se dejansko vseh vprašanj. Sedaj sledi drugi krok vprašanj. Najprej gospod Belet. Hvala lepa. Gospod podpredsednik, Pariški sporazum, po dogodkih v Washingtonu, eh, ko se je umaknil eden izmed eh, glavnih akterjev, kako bomo zagotovili enake možnosti eh, v prihodnje. Zelo veliko idej je na mizi, slišali smo jih v zadnjih dneh mika nas, da bi imeli davek na uvoz CO2-ja. Eh, vendar mislim, da to ni primerno. Potrebujemo druge mehanizme, mehanizme, ki bodo veljali za države, eh, ki ne spoštujejo pariškega sporazuma. Naprimer, da jih vključimo v evropski sistem trgovanja z emisijami. Prejšnji teden je Financial Times napisal, da bi eh, mehanizmi, ki bi pokrili uvoze, bili preveč kompleksni. Vendar pogledajmo, kaj dela Kalifornija. To so predlagali pred nekaj eh, meseci in sicer februarja imajo svoj program trgovanja s eh, oglikom. Če eh, ima Kalifornija svoj ETS, ki je podoben evropskemu sistemu, potem bo tudi Evropska unija našla eh, primerno rešitev saj je naša dožnost, da razmislimo o takem sistemu in da se eh, povežemo s eh, sistemi, ki obstajajo v drugih državah na globalni ravni. Treba je torej najti rešitev in treba je eh, države dejansko spraviti pod isti krov. Hvala lepa. Gospod Parnjo, gospod podpredsednik, gospa predsednica, vračam se na predsednika Trumpa in COP21. Pravijo mnogi, da se bo pariški sporazum izvajal uh, brez Trumpa, vendar ne brez ZDA. odkar eh, je Trump od, odpovedal sodelovanje v pariškem sporazumu, je okrepljeno gibanje proti Trumpu. E, eh, naprimer, e, eh, tisoč organizacij je podpisalo pismo, e, po katerem želijo pač e, zmanjšati e, emisije eh, in da želijo pravzaprav spoštovati angažma predsednika Obame, eh, torej regionalne in lokalne organizacije imajo bistveno večjo težo od nacionalne eh, vlade, ko gre za izvajanje okoljskih pravil. Evropska unija se mora zauzeti za sodelovanje na treh ravneh eh, z državo, z mesti in podjetji v ZDA. Torej, tu potrebujemo agendo, po kateri bo EU eh, okrepila sodelovanje z zvezdnimi državami, mesti eh, in podjetji v ZDA, ki želijo spoštovati eh, obveznosti, ki jih je prevzel predsednik Obama v okviru COP21. Hvala lepa, gospod Levija. Hvala, gospod podpredsednik, da ste prišli sem in hvala za eh, vaše odgovore na naše vprašanje. Naj nekaj povem glede pariškega sporazuma, glede izbire gospoda Trumpa, da se izključi iz tega sporazuma. Mi gledamo to celotno sliko, kakšen je učinek eh, tega. Verjetno bodo ti učinki precej omejeni, vendar vseeno moramo vedeti, kaj bomo storili mi. Komisija je že vzpostavila svežen zakonodajnih predlogov, torej krožni, krožno gospodarstvo, ETS. Uh, porazlito naporov in tako naprej. Želite pa tudi pripraviti novi delovni program komisije. In kaj bo komisija storila za to, da bo eh, nadaljevala za izvajanje prejšnjega sporozuma? Katere zakonodajne predloge boste vključili v prihodni delovni program in kako boste se torej lotili te teme? Kaj ti? Uh, eh, bilo bi dobro, če bi imeli pravočasno informacije glede tega, kar se, eh, če se bo lotila komisija, ker bo to tudi dobro za nas, ker bomo potem tudi mi lahko povedali, kakšne so naše ideje, še predno vi date predlog na mizo. Hvala lepa, gospa Bonafel. Hvala, gospod podpredsednik. Tudi sama bi nekaj povedala glede pešega sporazuma, To je tema, ki nas zelo prizadeva. Se pa tudi svinja s tem, kar so rekli moji kolegi. Mislim, da odločitev ZDA ni nekaj definitivnega in tudi danes smo slišali to, kar je bilo rečeno na G7, oziroma kdo je že rekel G7 plus 1 na mesto G8. Sama se zelo strinjam z vami. Evropa mora nadaljevati, mora imeti vodstveno vlogo na tem področju. Gre za tveganje eh, povezano s tehnologijo, gospodarstvom, ko govorimo o nizkogličnem gospodarstvu. In kdor bo prvi na, tem, na tej fronti, bo tudi prvi užival konkurenčne prednosti. Uh, In če želimo biti vredostojni kot Evropa, moramo ne le zastaviti si cilje, temveč tudi doseči te cilje. In vi, ki ste pragmatični vodja, veste, da moramo investirati, če želimo doseči svoje cilje. Najboljši način je, da bi imeli evropski proračun namenjen investicijam. Vendar ali bi lahko iz pakta stabilnosti izključili eh, projekte, ki so recimo namenjeni ehm, nizki eh, porabi eh, krožnega gospodarstva in tako naprej. Hvala lepa, gospod Halvani. Majhno presenečenje zame. Hvala lepa za izbrane teme. Imam konkretna vprašanja. Naj jih eh, formuliram v mačarščini, v svoji materinščini. Ko je bil izbran predsednik Juncker, je dal obljubo, da bo odločanje o gensko spremenjenih eh, organizmih eh, bolj demokratično v EU. Eh, to je pravno gledano verjetno najbolj težko vprašanje. Go govorimo o treh vrstah koruze, kjer teče proces odobritve v EU. Novembra 2016 je parlament zavrnil te odobritve z veliko večino. In tudi v svetu ni bilo kvalificirane večine za države članice. Torej, večina držav članic Evropske unije je proti iz dajanju odobritve za te gensko spremenjene izdelke. Zanima me vaše osebno mnenje glede tega. Vem, da spoštujete procese demokratičnega odločanja. Zanima me pa vaše osebno mnenje. Hvala lepa, gospod Das. Eh, hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospod podpredsednik, da ste prišli sem. Torej, imam eh, vohune v dvorani, ker me pač ni bilo in pravijo, da, so, da ste že zelo veliko povedali o eh, trajnostnih ciljih razvoja. Vsekakor boste predsedovali delo na tem področju. Imamo pa težave glede eh, foruma. Eh, Eh, z večjimi deležniki. Pomembno je horizontalno delo, predvsem pa potrebujemo iskrene pogovore med lokalnimi eh, institucijami, eh, nacionalnimi institucijami in EU. Kako konkretno naj bi deloval ta eh, forum in kako naj bi dosegal svoje cilje? Hvala lepa, sedaj pa gospod Florence. No, v zvezi z gospodom uh, Trumpom bi povedal uh, naslednje. On je okoljski ajatola in ne bi se ga smeli tako bati. Če bo Evropska unija delala po pravi poti naprej, bo industrija tudi inovativna in ameriška industrija bo morala slediti evropski industriji, če želi obstati na svetovnem trgu. E, torej, e, Trump je tu moteč faktor, vendar mi ne smemo otrpniti, temveč moramo delati po svoji poti naprej in potem bomo za sabo potegnili tudi druge angažirane eh, v ZDA. Gospod eh, podpredsednik, eh, našteli ste 17 ciljev trajnosti, naredili ste nek neko inventuro, vendar stvari zame niso popolne. Tu so določene vrzeli. Naprimer, ohranjanje čistega zraka, to je zame zelo pomembno vprašanje. Flora, fauna, habitat, tu imamo akcijski načrt, vendar kaj piše v njem, kaj bomo naredili. Eh, dobivam pritožbe iz eh, svoje države in te niso upoštevane v tem dokumentu. Te. In kot kmete me seveda zanimajo tudi fitofarmacevtska sredstva. Mi potrebujemo novo generacijo uh, eh, fitofarmacevskih sredstev. Že uh, danes bi prepovedal neonikotinoide uh, in industriji moramo jasno povedati, da pričakujemo novo uh, generacijo uh, fitofarmacevtskih sredstev. Ne smejo biti uh, raztopna eh, v vodi, eh, eh, potrebujemo povsem nova sredstva in ta podaljšanja so smrtni greh, da vedno podaljšamo sredstva za tri leta in tako naprej. Potrebujemo novo generacijo. In potem pa še kmetje. V zvezi s tem moram še nekaj povedati. Mi imamo problem zavesti. Tu vidim tudi pri kolegih in pri strategiji trajnosti morate spodbujati spreminjanje zavesti, ozaveščanje pri mladih. Eh, stvari dobro delujejo, pri kmetih mojih let pa je to katastrofalno. Približajmo se mladim, povejmo jim, kam hočemo priti, kakšni so naši cilji, potem bodo pa sodelovali. In nima smisla, da eh, eh, kmete emocionalno zatovčemo. Eh, treba jih je vzeti za roko in potem bomo uspešni. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Haus. Hvala lepa. Osredotočila bi se na vprašanje o konvenciji iz Arhusa. Odbor za skladnost s konvencijo iz Arhusa je 17. marca zapisal, da Evropska unija krši deveti člen konvencije iz Arhusa. Presenetilo me je, da nobena nevladna organizacija ali nobena, nobena oseba ni nikoli imela možnosti, da bi pred sodiščem izpodbijala od odločitve Evropske unije, ko gre eh, za ta vprašanja. Priporočila tega odbora bodo sedaj poslana podpisnicam Arhuške konvencije, ki morajo to potem sprejeti in to bo potrjeno 6. septembra letos na eh, generalnem zasedanju. Leta 2002 je bil spostavljen mehanizem za skladnost in do sedaj so države članice vedno podprle rezultate tega odbora za skladnost. Seveda s podporo Evropske unije. In zanima me, kaj bo Evropska unija storila sedaj, ko je bila obtožena neskladnosti strani tega odbora. Hvala, gospod Harms. Gospod Alen. Najlepša hvala in hvala gospodu predsedniku, da je danes tukaj z nami. Uh, pomembno vprašanje je LULUCF, uporaba eh, tal v eh, kmetijstvu in gozdarstvu. Tukaj je kar nekaj neskladnosti in nestrinjanj, ampak vsi se strinjamo, da moramo eh, posaditi več dreves, saj ustvarjajo eh, več kisika in da je zelo dobro tudi, da spodbujamo gradnjo z lesom. To namreč. Eh, deluje kot dober nadomestek betona. Prej ste govorili o plastiki, ki predstavlja 10 odstotkov ogličnih izpustov v Evropski uniji, ampak trenutno je problem tudi eh, industrija betona, ki je pristojna za 8 odstotkov ogličnih izpustov. Torej več kot lahko nagonovestimo gradnje z betona z lesom, boljše je. Problem pa so določene eh, zakonodaje glede požarne varnosti. Pri lesu ne smemo graditi v višino, ampak laminiran les je veliko bolj varen. Ko gre za požar, naprimer, se ta zažge samo od zunaj, jedro pa se ohrani. Če se pogovarjaš z gasilci, bodo brez težav povedali, da, je, da jim je veliko ljubše stopiti v leseno zgradbo, ko gori, kot pa, ko da vstopijo v grajene betonske zgradbe, ki nikoli ne vedo, kdaj se bodo porušile. ZDA so sedaj odobrile gradnjo 12 nadstropnih stavb iz lesa. Na Dunaju pa bodo naslednje leto odobrili tudi zgradbo, ki bo 24 nadstropji visoka in bo zgrajena v celoti iz lesa. Torej, to se že dogaja. In zanima me, ali boste izkoristili priložnosti za to, da uh, podprete gradnjo z lesom, ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Hvala lepa. Zanima me, ali še želi kdo drug spremeniti, spregovoriti, ima kdo kakšno vprašanje. Zgleda, da ne. Potem pa smo zaključili za vprašanje. Gospod Timmermans, izvolite. Uh, Hvala, gospod predsedujoča. Bom poskušal odgovoriti na ta zanimiva vprašanja. Jasno se mi zdi, da se vaši člani osredotočajo na pariški sporazum in na to, kako bomo mi izvajali našo zavezo in ugotovili, da bo pariški sporozum uspešen, ne glede na to, kako se je odločil gospod Trump, torej, da oni pri tem ne bodo prisostvovali. Izrazili smo svoje obžalovanje in eh, razočaranje nad to enostransko odločitvijo, po drugi strani pa lahko vidimo tudi vzpodbudo strani podpore temu sporozumu. To smo slišali strani vseh drugih držav na svetu, pa tudi strani različnih akterjev v ZDA. v časopisu New York Times so objavili velik oglas, v katerem so mnoga izmed največjih ameriških podjetij aktivno izrazila svojo podporo pariškemu sporazumu in torej nastopila proti eh, Trumpovi administraciji. In to se v ZDA zgodi izjemno redko, skoraj nikoli. Torej, imamo zagon ko gre za našo vizijo glede oblikovanja pariškega sporazuma. Večina ljudi, tudi v ZDA, ko gre za lokalna podjetja, lokalne uprave, so ugotovila, da je to globalni sporazum, ki ga morajo podpreti in želijo si prisostovati pri tem. Strinjam se torej s tistimi izmed vas, ki vzpodbujate nova partnerstva. Torej, ne samo ta tradicionalna zavezništva z našimi akterji na drugi strani oceana, ampak tudi manjša partnerstva, naprimer s Kalifornijo in eh, drugimi akterji. Lahko vzpostavimo zvezo med Parizom in Pittsburghom. To je nekaj, kar lahko dopolnjuje sporazum in ga ne spodkopava. Pariški sporazum je v pravnem smislu med šipkejšimi sporazumi, je pa zelo jasno izražena namera celotnega sveta. In mislim, da je to lahko tudi dober način, kako se spremeni stališče naših partnerjev na drugi strani eh, oceana. Torej, imamo bolj pristop različnih akterjev, ki imajo tukaj interese in ne toliko pristop različnih držav, ki sodelujejo. In Evropska unija mora seveda prevzeti tudi tukaj. Eh, ključno vlogo. Veliko partnerjev želi stopiti v stik z nami. Ne samo Kitajska, ampak tudi drugi po svetu želijo, da mi prevzamemo to vodilno vlogo v tem postopku. Mi to lahko storimo, lahko ustvarimo to pozitivno dinamiko. Poleg tega tudi iskreno verjamem, da to močno podpira tudi velika večina naših državljanov. Pa tudi ne samo v Evropski uniji, tudi ljudje po svetu to podpirajo gospod Belet in drugi so govorili o tem. Namreč eh, to je povezano z tem, da postavimo ceno ogliku. Druge možnosti ni. Surovinam in eh, drugim materialom moramo dati ceno. Postaviti pa moramo ceno tudi temu, kakšen pritisk izvaja naše gospodarstvo na zemljo. Del tega je tudi sistem trgovanja z emisijami. Našli smo veliko konvergenc, poteka dobro sodelovanje med eh, sozakonodajalci, kar seveda pomaga koordinirati komisija. Sedaj pa potrebujemo politično voljo za to, da vzpostavimo dodaten zagon za pogajanje. Na svoji strani bom eh, stril vse, kar je v moji moči, da se pogovorim z voditelji držav članic, da jim povem, da je to njihova priložnost, da storijo korak naprej. Bolj kot kadarkoli prej moramo pokazati našim državljanom in tudi podjetjem po svetu, da smo resni, ko gre tukaj za te zadeve, da želimo, da sistem ETS izpolnjuje vse zaveze iz pariškega sporozuma. To ne bo preprosto, je pa izvedljivo. Mejni ukrepi morda ne bodo najbolj primeren način za to. Žalostno bi bilo, eh, če bi nas eh, prve obtožili v okviru STO zaradi kakšnih problemov. Ne vem, res ne vem, če je to izvedljivo. Poleg tega države članice tega sploh ne podpirajo. Torej, prednost sistema ETS v Evropski uniji je to, da imamo harmonizacijo v vseh sektorjih in v vseh državah članicah. Če bi potem ustvarili mejne ukrepe pri nekaterih sektorjih, bi izgubili to moč, to enotnost. Sam sem torej relativno optimističen, ko gre za nadaljno pot. Gospod Lavija je podal dobro in smiselno vprašanje, kaj to pomeni za delovni program komisije. Mislim, da je to sporočilo iz njegove strani, da moramo biti torej jasni v delovnem programu, kako bo s tem. Ja, dobro sem vas razumel in bomo to res poskušali tudi transparentno povedati v delovnem načrtu komisije za naslednje leto. Dobro razumem, da je to povezano tudi z naložbami. Prejšnji teden je v Bruslju potekala konferenca, sam sem bil v New Yorku pred tremi ali še štirimi tedni in takrat smo se pogovarjali z zasebnim sektorjem. Zasebni sektor je pripravljen na naložbe, ampak vseeno od nas zahtevajo pravno gotovost na dolgi rok. To je najpomembnejša zahteva strani podjetij, ki želijo dolgoročno vlagati pri nas. Potrebujejo pravno varnost, pravno gotovost do leta 2030. To je povratna informacija iz vseh mojih stikov. 2020 je prekratek rok. Zasebni sektor potrebuje več gotovosti, če želimo narožbe na tem področju. Torej, če želimo biti uspešni, moramo zagotoviti, da bodo naši ukrepi za leto 2030 konsistentni z našimi eh, zavezami za leto 2020 in našimi zavezami za eh, trajnostne razvojne cilje. In prav ta konsistentnost, to sporočilo zasebnemu sektorju, bo po mojem mnenju ustvarilo enak zagon, kot nam je to že uspelo v preteklosti. Tudi v preteklosti so nas kritizirali, rekli so, da je predrago, da ustvarjamo standarde, ki so višji kot drugot po svetu, ampak kaj se je v preteklosti zgodilo? Vsi so želeli stopiti v ta trg in so zato sprejeli više standarde. In če bomo mi konsistentno načrtovali za 2030, potem bodo naši evropski standardi postali globalni standardi. Torej, tudi pri naložbah mislim, da potrebujemo več varnosti in stabilnosti. Kar se tiče foruma različnih akterjev, in te platforme, torej kako bo to izgledalo, kako bo to oblikovano, kako bodo akteri lahko tukaj sodelovali. Vprašali ste, kako sodelujemo z drugimi akteri, to so ponovadi lokalne in regionalne oblasti. Mi smo v tistem stiku z odborom regiji, prav zaradi tega, smo v tesnem stiku z njihovimi člani, ki so povezani z regionalnimi in lokalnimi oblastmi. Torej, preko te platforme uh, upravljanja na več ravneh in različnih akterjev uh, nam, uspe, nam uspeva vključiti odbor regij, ki preko svojih članov razširja to informacijo in na tak način uh, lahko platforma resno uspe na tak način, da ne bo omejena samo na ta mehurček v Bruslju. Vzpostavljen bo tudi upravni odbor, ki bo organiziral dejavnosti, o katerih se odloča ta platforma in bo pr platformi seveda tudi poročal. Ne bo preprosto vzpostaviti to platformo, ampak veliko ljudi si je želi in prav zato mislim, da lahko ustvarimo nekaj kar bo res izboljšalo naš način dela. Razumem komentarje gospoda Florenca glede kmetov. To je povezano s tem, kar sem že povedal prej na drugo vprašanje, ampak bom ponovil, tako da bo res jasno. Rezultatov, ki jih želimo, ne bomo dosegli brez kmetov ali pa če bomo delovali proti njim. Kmete moramo pridobiti na našo stran pri teh projektih. Prav zato bomo potrebovali nove tehnologije, ki bodo pomagale kmetom. Trenutno je naš pristop do kmetov veliko preveč zapleten. Še posebej v državah, kjer govorimo o majhnih kmetijah, je to ne, nemogoče neskončno breme za te majhne kmete ko gre za vse evidence, za eh, revizije in tako naprej. Komisar Hogan se trudi, da bi tukaj poskušal najti nove eh, tehnologije glede interoperabilnosti in drugih načinov, ki bi pomagali odpraviti pritisk na kmete. Mladi kmetje tukaj eh, sploh se ne upirajo temu, da bi morali spoštovati okoljske standarde. To se mi zdi odlično in na tak način se lahko bojujemo pro, proti tem stereotipom, ki obstajajo. Potem pa še odgovor glede konvencije iz Arhusa. Zavedam se tega problema, ki ga je omenila gospa Harms. Sedaj smo v postopku, da bomo pripravili naše stališče, naš odgovor, bi vas pa opozoril na naslednje. Torej, ne smemo narobe razumeti pravne situacije tukaj. Evropska unija, ko se je pridružila Arhuški konvenciji, je že od začetka povedala, da delovanje Arhuške konvencije in njeni sklepi morajo biti v skladu z pravnim redom Evropske unije. Arhuška konvencija ne more spreminjati evropske zakonodaje, ki je zapisana v pogodbah. Torej, ogledali si bomo to vprašanje, sam se zavedam problema in bomo k malu pripravili tudi stališče komisije. Gospa Harms je pravilno izpostavila ta problem, na katerega bomo gotovo morali najti rešitev, ampak zaenkrat ne morem nadaljno komentirati, ker še preučujemo to vprašanje. Potem pa, kar se tiče rabe tal in gozdarstva, oziroma se opravičujem, predtem še GMO-ji. Vprašali ste me za osebno mnenje in z veseljem ga bom tudi delil, ker imam nekaj izkušenj z tem vprašanjem. In sicer v dveh različnih vlogah. V moji sedanji vlogi, pa tudi v moji prejšnji vlogi, ko sem bil minister in smo o tem govorili v svetu takrat, ko sem bil minister, se je večini kolegov zdelo izjemno nenavadno. Namreč vse države razen ene so si želeli v isto smer, ampak zaradi eh, postopka komitologije smo morali ravnati drugače. Vsi smo se strinjali, ampak komitološki postopek je zahteval, da to obravnavamo drugače. In to je bilo zelo frustrirajoče. Javno mnenje tudi ni eh, podprlo tega. Države članice bi takrat lahko rekle, ja, mi smo to poskušali ustaviti, ampak komisije ni dovolila. Pri eh, glifosfatih in pri eh, drugih snovih je situacija podobna. To je nekaj, kar gospoda Junkerja močno jezi. Namreč obstaja politična razprava, jasna politična smer v tej razpravi, komisijo pa potem vedno znova postavijo v položaj, ko zaradi komitoloških pravil mora sprejemati odločitve. Države članice lahko rečejo, a to ni naša stvar, to je v pristojnosti komisije in prav zato želimo mi to spremeniti. Namreč po našem mnenju bi morale države članice prevzeti politično odgovornost za svoje odločitve. Torej, vprašali ste me, kakšno je moje osebno mnenje. Jaz sam še vedno mislim, da je edini kazalnik, ki bi ga morali upoštevati pri vprašanju, ali naj to urejamo ali ne, so samo znanstveni dokazi. To se mi ne zdi sporno, tukaj ne vidim nobenih dvomov. Če obstajajo dvomi glede znanstvenih dokazov, jih moramo preveriti še enkrat, še dvakrat ampak če se bomo odločali na podlagi znanstvenih dokazov, moramo to tudi spoštovati. In to pomeni, da morajo vsi prevzeti svojo odgovornost tudi v svetu. Potem pa še glede eh, rabe tal in gozdarstva. Nisem vedel eh, glede te gradnje z lesom, ki ste jo omenili. To se mi zdi zelo dobra priložnost, da spremenimo naš način gradnje spremenimo lahko tudi naš pogled na beton. V zadnjih 15 letih smo uporabili več betona kot v treh ali štirih tisoč letih predtem. Uporabili smo več sorovin kot eh, v tisoč letih bi predtem. In to je netrajnostno. Ko gradimo, moramo graditi na tak način, da bo to možno tudi reciklirati, ponovno uporabiti. In nedvomno bo les in gozdarstvo tukaj igralo pomembno vlogo. Velik izziv pa je tudi to, kako ustvariti trajnostno gozdarstvo. To je povezano tudi z vprašanjem biotske raznolikosti. Če bo gozdarstvo preveč eh, eno lično, bo to samo postalo težava. Tako, gospa predsedujoča, upam, da nisem bil predolg, poskušal sem odgovoriti na vsa vprašanja po svojih najboljših močeh. Če vam nisem dovolj dobro odgovoril, mi lahko to sporočite, pa vam bomo pisno odgovorili bolj poglobljeno. Žal danes morda nisem imel vseh informacij, da bi lahko poglobljeno odgovoril. In najlepša hvala za priložnost za to izmenjavo mnen. Hvala lepa, gospod podpredsednik. upamo, da bo komisija prevzela vodilno vlogo, ko gre za sprejemanje znanstvenih dokazov in njihove vloge v eh, različnih dosjejih. Zanima nas, ali ste imeli v komisiji razprave glede spremembe delovne metode v agencijah, ko gre za to, da ne bi imeli eh, samo poročil držav članic kot eh, edini material, ampak tudi neodvisne študije. Ampak to je razprava za drugič. Hvala lepa še enkrat za te informacije, hvala tudi za vaše osebne izkušnje, kar se tiče oglika in eh, rodarstva. Želimo vam veliko uspeha pri nadaljem delu. Spoštovani kolegi, zaključili smo za današnjo sejo. Spomnim naj vas še na sestanek z predsednico Republike Maršalovih otokov, ta bo potekal v sredo. Naš redni naslednji sestanek pa bo 21. junija. Lep večer vam želim.